Vznavljam e, posedzenje. Ponovno otvarjam zasedanje. Zapisnik včerajšnjega zasedanja je na voljo. Sprašujem, ali ima kdo kakšno pripombo na zapisnik včerajšnje seje. Ne vidim pripomb. S tem je zapisnik včerajšnje seje tudi potrjen. Na dnevnem redu imamo izjavi sveta in komisije o razmerah romske skupnosti v Evropi. Na našem zasedanju